Gospodje, odpiram današnje zasedanje. A zdaj sem punktet. Prva točka na dnevnem redu sta izjavi sveta in komisije o danskem predsedstvu. Pozdravljam dosedanjo predsednico Evropskega sveta in predsednico vlade.